Okay, good morning, everyone. Welcome. Dobro jutro vsi skupaj in dobrodošli na tednu mladih. Dobrodošli danes zjutraj. Vem, da je eh, današnji sestanek malce zgoden, ampak hvala, da ste se nam vsi pridružili. Danes imamo tolmačenje v 23 uradnih jezikov. Če si nadenete slušalke, lahko izberete jezik, ki ga želite poslušati. Prosim, da to naredite. Pozneje lahko govorite tudi v svojih uh, maternih jezikih, če želite. Tako boste lahko izkusili, kaj pomeni biti v Evropskem parlamentu, kaj pomeni govoriti v 23 oziroma 24 jezikih, ki jih imamo. Tako boste lahko razumeli tudi govornike v lasnih jezikih. Moje ime je Kristina, moderirala bom to povdansko sejo. Delam v eh, enoti, ki je posvečena, eh, vam. Sedaj se bomo ogreli, nato nas čaka, eh, državljanski dialog s komisarjem Navračičem, popoldan pa nas čaka tudi, razprava o solidarnostnih enotah. Pozneje bo sestanek moderiral Kristof, ki ga bom sedaj predstavila. Hvala, hvala Kristina. Dobro jutro vsi skupaj, v veliko veselje mi je, da vas vidim tukaj. Kot je povedala Kristina, bom sam moderiral drugo sejo s komisarjem Navračičem. Tam boste dobili priložnost, da se pogovorite s komisarjem, prisluhnil vam bo, prisluhnil bo vašim vprašanjem. Veselimo se tega dialoga, ampak sedaj vas bom ponovno prepustil Kristini. Se vidimo pozneje. Hvala, preden se lotimo same razprave, bom besedo predala žalom. Uh, eh, ki je generalni direktor Generalnega direktorata za komunikacije. Hvala. Hvala, Kristina. Hvala vsem vam na vseh teh dogodkih, na vseh teh sestankih v Evropskem parlamentu. Vedno obstaja trenutek, ko besedo prevzame nekdo s kravato. Tokrat sem to jaz, ampak brez skrbi, samo dve minutki bom porabil. Predvsem zato, ker bi vas rad tudi uradno pozdravil tukaj v Evropskem parlamentu v tej demokratični instituciji v zelo pomembnem trenutku in sicer 23 dni pred evropskimi volitvami. Veseli nas, da ste tukaj. Tokrat Evropski parlament prvič gosti Evropski teden mladih in to ni na ključe. Zakaj letošnje leto, leto 2019? zato ker so pred vrati evropske volitve. Tema vaših razprav, vaših dejavnosti ta teden je demokracija in jaz in eh, zato je ta parlament seveda primerno mesto za razpravo o demokraciji, razpravo o prihodnosti eh, Evropske unije. Pomembno je, da smo tukaj v tej polkrožni dvorani Evropskega parlamenta čez dva, tri mesece bo ta dvorana napolnjena z evropskimi poslanci, ki bodo v naslednjih petih letih oblikovali prihodnost Unije. Odločali bodo o novi zakonodaji, novih zakonih, o tem, kako bo Evropska unija napredovala ali ne tekom naslednjega sklica parlamenta. Vse bo seveda odvisno od tistih, ki boste oddali svoje glasove med 23 in 26 majem, odvisno od države. Pomembno je, da se danes lotite razprave, da se ta teden lotite razprave, da sodelujete v različnih delavnicah in pri različnih dejavnostih. Pomembno je, da imate priložnost pogovarjati se eh, z ljudmi, ki prihajajo iz različnih držav. Konec koncev pa je najpomembnejše predvsem naslednje. Vi se boste odločali o tem, v kakšni Evropi boste v naslednjih letih govorili in ne najstarejše generacije. In če želite doseči ta cilj, potem morate voliti. In to je tudi sporočilo, ki ste ga videli na zaslonu, preden sem eh, vzel v roke mikrofon. Pozvati morate vaše prijatelje, družino, sodelavce, da prevzamejo na lasna pleča svojo odgovornost in da zagotovijo, da boste v prihodnosti odločali vi in ne nekdo drug. Hvala še enkrat, da ste tukaj. Veseli smo, da ste dobili priložnost eh, obiskati parlament ta teden. Mislim, da so to zanimivi časi. Eh, razburljivi časi, ni pa prihodnost jasna in zato morate eh, te evropske volitve jemati resno. Gre za vas, gre za vašo prihodnost. Najlepša hvala in uživajte v tem tednu v parlamentu. Najlepša hvala, Žome. Tokrat jaz in moji prijatelji glasujemo. Kaj to pomeni? Februarja je naša enota pripravila tekmovanje na Facebooku, prosili smo za akcijske načrte, Mlade smo pozvali, da pripravijo takšne ideje in da pozovejo ljudi, da gredo volit. Izbrali smo tri zmagovalce v tem tekmovanju in danes so tukaj v prvi vrsti. Dali jim bomo besedo, na kratko bodo predstavili svoje predloge, predloge, ki so zmagali na tem tekmovanju. To so najbolj inovativni, najbolj konkretni predlogi dejavnosti. Vsak bo dobil dve minuti za predstavitev svojega predloga, tako vas bo navdihnil, kaj, eh, glede tega, kaj lahko vsi naredimo. Tokrat eh, volilna kampanja ni zgolj neka institucionalna zadeva, tokrat je volilna kampanja nekaj, kar lahko naredi vsak izmed nas. To so Evangelos Kasos iz Grčije, Asir Rodriguez iz Španije in pa Domokoš Kovač. Prosila jih bom, da predstavijo svoje predloge v tem vrstnem redu ali pa kako drugače. Za ta vrstni red sicer ni posebnih razlogov. Evangelos, kar ustani se in eh, tehniki bodo vključili vaš mikrofon. Kalimera, good morning, my name is Evangelos. Najlepša hvala, dobro jutro, sem Evangelos Kasos, eh, sem srednješolec iz eh, Grče. Ko sem se prijavil na to kampanjo, sem želel deliti te novice v evropskih volitvah eh, z družino in s prijatelji. Zelo so bili navdušeni, številni so se registrirali za volitve, ampak ugotovil sem, da so se številni izgubili v tem eh, procesu zaradi praktičnih stvari, kako glasovati, kje glasovati in tako naprej. Kako rešiti to težavo? Eh, želel sem, da ljudi, ljudje obi, eh, oblikujejo volilno ekipo, da pozovejo druge, da gredo skupaj na volitve na to eh, lahko eh, skupaj glasujejo in eh, gredo pozneje na pijačo. No, zgolj, če so odrasli na Malti, v Grčiji in v Avstriji. Organizirali smo lokalne dogodke, pozvali smo ljudi, da se prijavijo za volitve, obveščali smo jih o njihovih osebnih podrobnostih, to je bilo zelo uh, uspešno, več kot 500 ljudi se je prijavilo v okviru te kampanje. Kaj lahko naredim za uh, to, da pomagam pri volitvah? No, lahko oblikujete takšno volilno ekipo in zagotovite, da bodo tudi vaši prijatelji uh, glasovali. Prvi korak je ta, da izberete vsaj pet ljudi v vaši skupini prek Facebooka, Messengerja, eh, WhatsAppa, Vibra, karkoli že. Drugi korak. Vi ste kot voditelj ekipe odgovorni za to, da zagotovite, da vsi vedo, kaj morajo narediti za to, da glasujejo. Pojdite na uh, eh, europeanelections.eu in tam boste izvedeli več. Tretji, tretji korak, uh, delite fotografije in video posnetke s ključnikom uh, Voting Swat, volilna ekipa na Twitterju, Facebooku ali pa Instagramu in pozovite tri ali pa pet uh, vaših prijateljev, da naredijo isto. Tako bomo lahko dosegli marsikaj. Hvala. Hvala in hvala, da ste se držali tega dvominutnega eh, časa za govor. To je tudi čas za govor, ki ga številni poslanci dobijo ko govorijo tukaj v uh, dvorani. Tako da uh, to ni namenjeno zgolj vam. Azir, kakšen je bil vaš predlog? Oh, my... Lepo pozdravljeni vsi skupaj, moje ime je Azir Rodriguez in eh, tole je moj akcijski načrt, s katerim sem želel zagotoviti, da moji prijatelji glasujejo. Reče se mu pinčo pote za Evropo. Najprej je treba raz, razložiti, kaj je pinčo pote. To je pobuda, ki so jo Eh, izvajali uh, eh, natakari v uh, Donosti San Sebastianu. Uh, to je uh, mesto v Baski, kjer živim. Dobiš lahko pijačo, pinčo za uh, nižjo ceno, ampak zgolj za omejen čas, uh, točno določen dan v tednu. Ta pobuda se je dobro razširila in sedaj vsi v tem območju, v tej provinciji, vedo, kaj je pinčopote. To je dobra ideja, zato, eh, ker lahko zbereš ljudi in eh, ustvariš dobro ozrače. Ni težko ustvariti takšnega pinčopoteja. Sledimo lahko naslednjim korakom. Prvič, zbrati je eh, treba vse, kar potrebuješ ustvarite lahko karkoli želite, eh, pinčo nima nekega posebnega recepta. Drugič, izbrati morate kraj, kjer se boste srečali, lahko greste naprimer v kulturni center, eh, na neko javno mesto ali pa tudi doma ali pa v nek lokal. Naslednji korak je seveda promocija tega dogodka prek eh, družbenih medijev, prek vaših prijateljev, družine in tako naprej. In seveda zadnji korak vse skupaj morate izvesti. Ustvarite lahko dobro ozračje, zberete vse svoje prijatelje eh, na takšnem dogodku in vsem razložite, kako pomembno je eh, voliti in eh, kakšno moč imajo ljudje v svojih rokah. To so torej koraki, ki jih morate izpolniti za ta akcijski načrt. Dobra stvar je ta, da ne potrebujete veliko. To lahko naredite, naredite tudi doma. Hvala. Tretji predlog, domokoš. Najlepša hvala, dragi prijatelji iz eh, Evrope in Evropske unije. Pred petimi meseci sem bil tukaj na eh, Evropskem parlamentu mladih in zagovarjal sem večjezičnost eh, Evropske mladine moj narod ni največji in neverjetno je bilo, da sem lahko na tem eh, dogodku mladi govoril eh, v eh, maternem jeziku. Nikoli v zgodovini takšnih dogodkov, v zgodovini tedna mladih ni bilo mogoče govoriti v vseh jezikih Evropske unije. Vabim vas, da sodelujete v današnji razpravi. To je odlična priložnost, da sprememo evropsko večjezičnost, ob enem pa lahko izrazimo tudi lastno nacionalno identiteto. Veseli me, da sem del tega zgodovinskega trenutka in eh, veseli me, da bom lahko uh, govoril prvič kot prvi v mačarščini. Prosim, da se natenete slušalke. Kedves résztvevők, ahogy a, na a képeken is láthatjátok, elkészítettünk ki. Hvala lepa. Kot lahko vidite, kot ste lahko videli že v videu, smo vse skupaj okrasili simboli, ki jih poznate. In potem smo zastavili vprašanje, boste odšli na volitve, da ali ne. In naredili smo poskus, nekateri so šli skozi vrata, da, drugi pa so šli mimo vrat. Najprej smo postavili ta vrata po šolah, potem smo to storili tudi v javnih ustanovah, v Budimpešti, na ulicah, na trgih, kjer je bilo veliko ljudi, ki pa morda ne vedo prav veliko o Evropi. Lahko organiziramo stotine prireditev, kjer skušamo prepričati ljudi, ampak najboljši način za mobilizacijo je mobilizirati mlade. Tisti, ki niso želeli sploh se odločiti in iti skozi vrata. Te razprave, ki smo jih vodili, so bile tudi zame zelo koristne. Sam, tudi sam sem srečal ljudi, ki jih sicer ne bi srečal. Za organizacijo takega projekta je potrebno posneti video, biti aktiven v socialnih medijih, jih oglaševati, lahko pa greste tudi na mojo stran domokoš.peter.kovač na Facebooku in da bi se zahvalil tudi Branki in Davidu za njuno pomoč. Hvala lepa. Ko se nam. So, here you go, those... Tako, to so bili naši trije predlogi na temo tega, kar lahko vsak od nas naredi. Sedaj pa me zanima, če imate kakšno vprašanje za tri zmagovalce. Kakšno vprašanje, poratne informacije, kako ste vi reagirali na to, želi kdo kaj uh, vprašati, jim kaj povedati v kontekstu tega, kar smo ravno kar slišali. To je prvi krok razprave, kjer eh, lahko vi prvič dobite besedo, tudi v svojem maternem jeziku lahko govorite, če želite, seveda. Kdo želi besedo? Kdo bo prebil let? kdo bo prvi, kdo je dovolj pogumen. Zbrali bomo nekaj vprašanj, na to pa bomo besedo ponovno predali zmagovalcem, da na njih odgovorijo. Izvolite, če želite govoriti, se prosim ustanite in na to se bo mikrofon vključil. Lepo bi bilo seveda, če nam poveste, kdo ste, lahko nam poveste tudi, odkot prihajate, ampak predvsem, kdo ste. Ne gre za to, da ne govorim angliško ali pa francosko, ampak želim govoriti v lastnem jeziku. Jaz sem Tijuana, sem tudi iz Romunije, še imam kaštigat konkursu Lačista. Hvala lepa. Zmagala sem na tem razpisu, prihajam iz Romunije. Zmagala sem pri Democracy and Me. Posnela sem krajši video na temo demokracije, kaj pomeni demokracija za me. Vprašanje. Kaj je pomembno za vas pri volitvah? Pogosto je z volitvami zelo težko, ne vemo točno, pri čem smo. Hvala. We'll Zbrali bomo še nekaj vprašanj. Kdo bi še želel eh, zastaviti kakšno vprašanje ali pa kaj povedati? Izvolite. Hvala lepa, Juliane iz Nemčije, 16 let sem stara. Mm -hmm vprašanje za projekt z odprtimi vrati, z vrati. Kakšen je bil odziv, ko ste slišali, da ne želijo iti na volitve? Kaj, ste potem, kaj so dejali, zakaj ne želijo, želijo iti na volitve in kako ste lahko morda vplivali na to, da bi vseeno šli na volitve? Hvala lepa. Hvala tudi vam. Noch eine Frage. Še kakšno vprašanje? Wer möchte noch fragen, wer möchte noch? Kdo še želi zastaviti vprašanje, kakšna pripomba? Še dve vprašanje, lahko spremljamo, prosim. Right, uh, well, uh, my... Hvala. Moje vprašanje za vse zmagovalce je naslednje. Če bi morali z eno besedo povedati, zakaj bi morali vsi med 18 in 80 letom starosti glasovati na volitvah, kaj bi jim povedali, kaj bi rekli tem ljudem? Hvala. No, tudi mene zanima, kakšen je odgovor na to. In one more? Yes, please. Izvolite. Yes, just, uh, yes, now it works. Okay. No, sedaj pa deluje. Izvolite. Mislim, da je Romunija. Hvala lepa, Vladimir iz Romunije. Vprašanje. Kaj bi dejali tistim, ki ne želijo iti na volitve, kako bi jih prepričali? Okay, we, uh... no, mislim, da lahko sedaj besedo predamo našim zmagovalcem. Kdo želi začeti? Vsak dobi eno minuto, tako da bomo lahko še enkrat prisluhnili našemu občinstvu malce pozneje. Kdo želi torej prvi odgovoriti na ta vprašanja? Minut. Eno minuto dobite. Az első kérdés, ami Johannától érkezett. Hogy... Hvala lepa. Torej, prvo vprašanje, Johane. Kaj je zame najpomembnejše pri volitvah? Najpomembnejše zame je, da vzbudim zanimanje za volitve pri tistih ljudeh, ki se najprej niso zanimali, niso hoteli iti na volitve. To je najpomembnejše, da torej ne spodim svoje prijatelje, ki bi tako ali tako šli, ampak tiste, ki niso želeli iti. In potem še eno vprašanje, kaj smo dejali ljudem, ki niso želeli iti skozi vrata, da ali ne. Prosili smo ljudi, da nam povedo, zakaj ne želijo voliti, ne želijo iti na volitve, tudi pisno in so se tako nekako soočili s tem vprašanjem. Če bi izbral eno samo besedico, en sam slogan za volitve, bi dejal: Volitve so seksi. In moramo seveda tudi pokazati, zakaj so seksi. In potem še zadnje vprašanje, mislim, da bi bila dobra zamisel spodbuditi ljudi, iti na ulice, ustanoviti stranko, nekako moramo spodbuditi ljudi, da izrazijo svoje ideje. Hvala, hvala, da ste se držali omenjenega časa. So, you... Kdo bo naslednji? Izvolite. Okay, so, uh, will... Odgovoril bom v španščini. Tisti, ki ne razumete španščine, si kar nadenite slušalke, prosim. Imela pregunta? No, prvo vprašanje, ki ga je zastavila Eh, kolegica iz Romunije, je bilo, eh, kako oziroma kje najdemo motivacijo za to, da gremo na volitve in da k temu spodbujamo tudi mlade. Najprej treba jasno povedati, eh, na ta način dobiš neke vrste moč. V tvojih rokah je to, da se odločiš o tem, kakšna bo usmeritev družbe v prihodnje in politike. Zato je zelo pomembno, da gremo na volitve. To je tudi del procesa, eh, prek katerega družba nekaj sprejme, se dogovori ali pa tudi ne. In na ta način oblikuje svojo usodo. In potem, če bi moral izbrati eno besedo za volitve, bi izbral besedo demokracija. Eh, kako pa bi prepričal starejše, svoje stare starše in tiste, ki ne želijo iti na volitve iz kakršnega koli razloga? Njim bi rekel, da hm, babica za me skrbi, mi pripravi večerjo, uh, skrbijo za me. In uh, zato bi rekel, naj uh, naredi tudi nekaj za mojo prihodnost in gre na volitve. Next. Najlepša hvala. In še Evangelos. No, tudi sam bom govoril v svojem maternem jeziku v grščini. Tako da, prosim, nadenite vse slušalke. Rad bi združil obe vprašanji. Kako spodbuditi mlade, da gredo na volitve in eh, kako spodbuditi starejše? No, mislim, da je treba nekaj izpostaviti. Glede na študije, ki so bile izvedene, starejši že tako ali tako gredo volit. Velik odstotek starejših gre na volitve. Starejši so odrasli v eh, takšnem sistemu, glasujejo. V eh, Grčiji je eh, glasovanje, je sodelovanje na volitvah obvezno in zato gredo volit. Na ta način bi lahko spodbudili tudi mlade, da gredo volit. Lahko bi jim naprimer rekli, gledajte, starejši gredo na uh, volitve, a boste pustili, da vaš dedek ali pa vaša babica odločajo o uh, vaši prihodnosti, da odločajo o tem, kaj lahko uh, rečete na Instagramu, na Facebooku, kako dovoliti, da bodo vaši stari starši odločali o vaši prihodnosti. Bolje je, da o tem odločate vi. Mislim, da jih lahko spodbudimo na ta način. In tako lahko odločamo o prihodnosti. Eh, Hvala za to prvo dobro interakcijo, sedaj pa prepuščam zamisli vam. Ta prvi krok navdihovanja je mimo, upam. Sedaj pa dve vprašanji. Kodo imate na svoji volilni napravi pred sabo? To je koda za vstop na slajdov. Če slajda ne poznate, pogooglejte in pojdite na glavno spletno stran. Prosim, vtipkajte to kodo, kjer je to zahtevano, in boste prišli na prostor za ta naš dogodek, ki smo ga ustvarili. Nekaj sekund časa vam dam, da to storite s svojimi telefoni. Like is... Sedaj pa prosim, razmislite o tem, kaj bi vi predlagali, zato da bi povabili svoje prijatelje, sosede na volitve od 23. do 26. maja. Tako, sedaj pa lahko vidite to, kako torej bi spodbudili prijatelje in sosede. Takrat do na volitve. Dve minuti časa imate za vaše predloge. Lahko je to en predlog, lahko jih je več. Enostavno pomislite, razmislite o tem. Katere so vaše zamisli, kaj bi lahko storili vi, da bi spodbudili vaše prijatelje, sosede na volitve? Katera je tista zamisel, ki mislite, da bi to povzročila? Dve minuti imate. Great, ja, bodite produktivni, več zamisli lahko imate.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 ideas are still coming in, I'll make it. Ja. Čakam na 100 predlogov. Predlogi še prihajajo. Oh, that was fast. O, to je bilo pa hitro. Prav, dobro. Pričana sem, da bi vam lahko opustila še 5 minut in imeli bi še več predlogov, seveda. Ampak namesto, da samo meditiramo in boščimo naše telefone, sedaj prosim se obrnete svojemu levemu sosedu, vsi, ki ga imate, seveda upam, da bo to delovalo. In boste imeli 4 minute v paru. Da, svojo, da si predstavite svoje zamisli, najboljše zamisli, ki jih imate, da predstavite zamisel sosedu, dve minuti, po dveh minutah pa se boste zamenjali in bo sosed poskušal prepričati drugega o njegovih dobrih zamislih. Torej, prosim, pogovorite se o teh zamislih in zakaj bi naj delovale in zakaj menite, da bodo ljudje potem šli na volitve. Seveda, sedaj bo malo več hrupa, ampak to ni važno. Ste si našli soseda? Začenjamo. it's time to change. Ko, sedaj pa zamenjajte. So finish your sentences and let the neighbor... Zaključite in naj sosed poda svoje zamisli.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 Hvala lepa, čas se je iztekel. Ja, ja, zelo lepo. Smo slišali, kako si izmenjujete zamisli. Tako, sedaj pa bi radi slišali nekaj teh zamisli. In sicer ne, se ni tistega, ki je to zamisel podal. Naj sosed predstavi zamisel soseda. Kdo je slišal nekaj, kar ga je resnično pripričalo in se je mislil, u, to pa je dobra zamisel. To bi pa lahko čisto enostavno izvedli in bi bilo zelo učinkovito. Nekaj časa imamo za predstavitev sosedovih zamisli. Bomo to tako imenovali. Kdo želi to storiti? Tukaj, prva vrsta, prosim. Dobro dan vsem, sem Natalija iz Latvije, naj izkoristim priložnost in spregovorim o svojem jeziku. Pripravite torej slušalke. Hvala lepa moj sosed je podal za misel, da bi ljudem ponudili hrano. In to sem potem videla tudi na slajdu. Torej, naprimer, zajtrkovali bi skupaj in spregovorili o demokraciji in tudi volitvah. Thank you. Hvala lepa. Prosim, naslednji. My name is Asha and I'm from Finland. Sem Asha iz Finske. Moja kolegica Vera je imela odlično zamisel, spregovorila je o tem, da bi videe širili na YouTube, ko bi govorili več o EU, kaj EU počne za nas, za mlade. Večina mladih namreč ne ve, kaj EU počne za nas. Njena zamisel je bila, da bi to podrobno razložili, kaj EU počne za nas. A little applause for all the ideas. No, aplaus, aplaus good. There was. Dobro. Še nekdo, prosim? Sem Kristina iz Španije. Govorila bom špansko. Mi vecino je tenido una. Moj sosed je imel zelo dobro idejo, prihaja iz Slovaške in povedal mi je, da bi bilo zanimivo, če bi se um, dobili skupaj s eh, starši od mladih, ker eh, starši eh, niso imeli včasih priložnosti glasovati, ker so živeli še v komunizmu. Tudi v moji državi je v preteklosti obstajala diktatura. In, uh, Pomagalo bi, če bi nam starejši povedali, kako je bilo takrat, ko niso mogli voliti, tako bi nas tudi bolj zavestili. Ja, prosim. Hvala lepa, tudi sama bom govorila o maternem jeziku govorila sva o neki drugi zamisli, potem pa sva prišla do tega, da če ljudi povabimo, da govorimo o EU, kot to počnemo tukaj, potem je glavna težava ta, da pridajo ljudje, ki jih to že zanima. Po eni strani je to zelo dobro, po drugi strani pa moramo premisliti, kako se dotakniti ljudi, ki jih to ne zanima. In to opažam na svoji šoli, tistih, ki jih to sploh ne zanima, nikoli ne bodo prišli sem, ne bodo govorili o volitvah, kajti zakaj bi govorili o tem, če pa jih to ne zanima. To pomeni, da moramo soočiti s tem, zato se mi je ta zamisel vrat zdela tako dobra. Na trgu vrata ljudje morajo povedati, zakaj ne gredo, da se soočijo s tem. In to je po mojem mnenju prvi korak, da bi pridobili za volitve tudi ljudi, ki ne želijo iti na volitve. Če bomo nekoga povabili na obet in se potem pogovarjali o demokraciji, potem bomo hodili v krogu. Stoj dajo, pa bi mislim, da pritegnili tudi tiste, ki sicer ne želijo iti na volitve. Hvala lepa. Aha, navdušen je. Še dva zadaj vi v rdečem. Zadaj. Potem pa bomo videli, koliko časa nam bo še ostalo. Prosim. Mikrofon, prosim. Bom ponovila. Prihajam iz Latvije. Zamisel seveda je bila, da bi nekomu dali manjše darilo, tistemu, ki bo prvič učal na volitve. Kartica, kovanec, in bodo to imeli do konca življenja. Darilo, kot nekomu damo ob posebnih priložnostih. Zakaj ne bi tega storili tudi za prvi odhod na volitve? Hvala lepa. In potem še vrsto pred vami. Dekle, prosim. Euh, a no, potem pa še en za vami. <laughs> No, it, it was for you. It was for you. Sorry, very, uh, my name is Emilia and I... Emilia iz Litve. Tudi sama bom govorila o maternem jeziku. Moj sosed je predlagal nekaj zelo, zelo dobrega. Predlaga, da govorimo o Brexitu. Primer Brexita. Kako če mladi ne odidejo na volitve, kaj se zgodi? Vpliv volitve lahko zelo velik in volivci morajo izraziti svoje mnenje na nacionalni ravni. Hvala lepa. Še tri. Potem pa moramo zaključiti, kaj ti potem bomo nadaljevali z drugimi dogodki. Prosim, vi v rdečem. Hvala lepa, sem Šarlot, prihajam iz Francije, govorila bom po francosko. Mene nekaj precej moti, kar se tiče vključevanja mladih na evropske volitve in celotne Evropske unije na splošno. Ko govorimo, ko se pogovarjamo z mladimi, še prav posebno v Franciji, večina ne razume, kaj to je, kaj EU je. To je za njih zelo zelo abstraktno, ne vedo, kaj jim lahko konkretnega prinese. Z organizacijo, s katero delujem, pa smo pripravili projekt Neverjetni državljani in imamo potem tudi delavnice, ko se z mladimi pogovarjamo o participativni demokraciji in razmišljamo o kakšni prihodnosti si želimo v EU. Ne govorimo samo o tem, da naj gredo na volitve, kajti evropska kampanja. Samo zato, ker je eh, kampanja seksi, ne, ampak da naj gredo na volitve zato, da bodo lahko izrazili tisto, kar jim je pomembno, kar jim je ležalo na srcu, da bodo lahko izmenjali zamisli. Ne samo, da jim bodo z vrha usiljevali zamisli, ki jih, vrš, ki jih ne razumete. Hvala lepa. Tako, sedaj pa tisti boleči del, koga naj izberem. že nekaj časa dvigate roke. Prosim, vi v modrem, vi boste pa zadnji. Prosim. So, hello, my name is Luke. Dobar dan, Lukas iz Nemčije. Govoril bom romunsko. Hvala lepa za vse te informacije, za vse nove podatke. Veliko pa je tudi manjkajočih podatkov, zato je pomembno, da tudi v šoli izvemo, kaj je EU. In nismo dovolj dobro organizirani. Moramo posredovati, kaj točno je v EU, kako lahko idemo na volitve. Veliko Romunov, veliko državljanov EU je strah, ker ne vedo točno, kdaj in kako lahko volijo. Zato mislim, da je zelo pomembno, da pojasnimo, kako lahko idemo na volitve, koga lahko volimo. In da razložimo, da resnično lahko tako vplivamo, da ljudje gredo na volitve. To je naša prihodnost. Hvala lepa. Hvala lepa in še vi, prosim. Eh, Hvala lepa, sem iz Španije. Govoril bom špansko. Um, por lo... Zdaj smo pred evropskimi volitvami in situacija je precej težavna. Zato se mi zdi pomembno mladim prenesti idejo, da je vse skupaj lahko tudi eh, zabavno. Z mojimi sosedami smo se pogovarjali o zanimivem geslu, ki bi lahko vplivalo na mlade. Eh, in mi bi eh, razdelili kondome mladim in rekli, to je prvič zate, to je torej, eh, prvič Mm, prva priložnost in uh, to bi pisalo potem tudi na teh naših darilcih. <laughs> ja, ta zadnja izbira je bila dobra. Tako, čas teče, zato žal ne moremo sprejeti novih predlogov. Vas pa vabim, da to storite v odmorih po tem dogodku še nadaljujete s to razpravo, razmišljajte o tem, kaj ti resnico, resnično je v naših rokah motivirati tudi druge, kot ste ustrezno dejali. Mi smo že pri, tisti, ki so eh, že, že eh, pripričani, ampak morda moramo pripričati še druge. Kot zadnji element, preden nadaljujemo z naslednjim dogodkom, pa prosim, da uporabite še enkrat svoj slajdov in mi odgovorite na eno vprašanje tokrat glasujem, ni samo slogan za to, da pritegnemo tudi druge na volitve. Ali da pripičamo tiste, ki zadnjič niso glasovali. To je priložnost za vsakega izmed nas razmisliti o tem, zakaj glasujemo. Torej, z besedico dvema, zakaj glasujete. That looks good. We have a big overview. Ha, takole. Sedaj imamo pregled nad vašimi zamislimi. And you see, this is actually what it is about. We have our values, we have our causes. Ja, seveda, imamo vsi svoje vzroke, svoje zamisli, zato glasujemo. Upam, da boste glasovali. Hvala lepa za pozornost, hvala lepa za sodelovanje pri tem prvem zasedanju. Hvala lepa tolmačem za tolmačenje. And I'm going to hand over to Kristof. Ko sedaj pa predajam besedo Kristofu za drugo zasedanje. Hvala lepa.